20. ure do 24. ure. E, dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta in s tem smo zaključili to sejo.